pričakujete Evropo, tudi torici so vam namreč ploskali. Dame in gospodje, naj se toplo zahvalim premijeju, hvala lepa. Sedaj prehajamo na glasovanje. Najprej sprememba koledarja delnih zasedem parlamenta v letu 2013. Kolega Kenan je po členu 177 želel nekaj povedati. Izvolite. Um- hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi premije. V skladu z pravilom 1774 predlagam, da odložimo glasovanje za tri mesece namreč. Sodbo sodišča smo prijeli šele 13. decembra in mnogo poslancev ni imelo možnosti, da bi spreučili to sodbo. Zakaj torej tako hiteti? Nismo imeli možnosti da bi preučili sodbo sodišča, nismo imeli priložnosti, da bi pridobili pravna mnenja v zvezi s tem, kaj ta sodba sploh pomeni. Vi, gospod predsednik, ste se odločili, da bi sleherna dopolnila koledarja ne upoštevali, če gre za več kot štiri dni plus minus. Po mojem mnenju, to ni v skladu s pravnim mnenjem sodišča. Zanima me, kakšna je vaša pravna utemelitev? Nisem imel priložnosti slišati tega. Večina ni videla novega koledarja, ni bilo nobenih kopij razposlanih, samo na spletni strani to lahko vidimo. Zato me zanima, zakaj se tu ustraja pri tolikšni naglici. Velika večina je glasovala, da bi preživeli manj časa v Strasburu, s čimer bi prihranili čas, denar in tudi izpuste. strinjamo se, da moramo spoštovati sodbe, vendar pa prosimo za odlog pri tem predlogu. Prosimo, gospod predsednik, pomislite, premislite ponovno o svoji odločitvi, naj konferenca predsednikov ponovno razmisli in morda, nikoli se ne ve, bo tudi svet lahko povedal svoje. Hvala lepa. Kellen. Hvala lepa. Za take zadeve je ponavadi čas govora omejen, ampak tokrat sem vam dal več časa. Kdo vas bo podprl? Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, ne strinjam se s teorijami zarote, o katerih je govoril kolega. Kljub temu v imenu švedske delegacije v moji skupini, lahko rečem, da se ne mudi pri vprašanju koledarja. Ta koledar se zdi identičen prejšnjemu, o katerem smo se že dogovorili vsaj do poletja. Morda bi lahko odbor za ustavne zadeve proučil, kakšne so posledice sodbe sodišča. Ja, Kdo želi spregovoriti proti Vprašanje. Prebral sem sodbo in zdi se, da je bil koledar za 2013 razveljavljen. In torej, če je bil koledar razveljavljen, potem od ponedeljka naprej nima več sedeža nikjer, niti tu, niti v Bruslju. In torej bomo tri mesece razmišljali o tem, kako bomo ravnali in delali leta 2013. Hvala lepa. Po členu 174 naj bi torej odložili glasovanje. Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Dobro. Preverimo predlog kolega Kenengana. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa prehajamo na glasovanje o koledarju in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno. Koledar je bil sprejet. Hvala lepa.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 It's quite warm in this seat. Zelo toplo je na tem sedežu. Predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem. Najprej iz skupine FD sem dobil prošnjo glede tega, da bi nadomestili gospoda Natrasa z gospodom Belderjem. Nihče ne nasprotuje. Sedaj pa bi vas rad obvestil, da ni bilo nobene prošnje, da bi glasovali o popravku, o katerem je bilo govora včeraj, torej je to sprijeto.